Pristojni organi iz Grčije so mi posredovali prošnjo, da odzamemo Georgiusu Kristusu diplomatsko imuniteto, zato ker želijo sprožiti kazenski postopek zoper njega pred visokim sodiščem v Atenah. Odbor Jurija v Evropskem parlamentu